Gospe in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi, prosim, če zasedete svoje mesta. Imeli bomo uradni podpis zelo pomembnega sporazuma med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo. Gre pa za tako imenovani registr lobistov, Glasovali bomo o poročilu Kasini. Na, no, na zadnjem plenarnem zasedanju v Strasburju smo glasovali o tem. Zdaj pa bo prišlo do uradnega podpisa. Glasovali smo 10. maja 2011. As far as I know, the council would kolikor vem, želi svet povedati par besed. Čakamo pa na ministrico Göri, da se nam pridruži v tej dvorani pred podpisom sporazuma. Izražam tudi dobrodošljico komisarju in podpredsedniku komisije za to, da so se nam pridružili pri tem uradnemu podpisu. Kolegica Diana Wallis, podpredsednica Evropskega parlamenta, je bila v skupini pogajalcev, gospa podpredsednica, gospa Izabel Duran, podpredsednik Rainer Wieland in kolega Karlo Cassini, predsedujoči odbora AFCOM in obenem poročevalec. Prosim vas vse, da se nam pridružite po kratkem nagovoru gospe Göri, ki zdaj prihaja. Pozdravljena, gospa ministrica. Pred podpisom dokumenta sporazuma o registru lobistov med Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom bi želeli povedati par besed. Izvolite, gospa ministrica. Gospod predsednik, poslance, poslanke in poslanci, dovolite, da preberem politično izjavo sveta o registru za namene transparentnosti. Svet meni, da je transparentnost načelo bistvenega pomena za Evropski parlament. Pogodbe pravijo, da če želimo zagotavljati dobro upravljanje in zagotoviti tudi vključenost socialne družbe, morajo agencije in inštitucije Evropske unije upravljati svoje delo na čim bolj odprt način in tako tudi sprejemati odločitve. Odločitve, ki bodo čim bliže državljanom skladu s temi določbami si svet prizadeva za to, da bi čim bolj izvajal načelo transparentnosti. Ugotavlja tudi, da državljani pričakujejo, da bodo tisti, ki bodo delovali v njihovem imenu, spoštovali najviše možne standarde. Svet zato pozdravlja in podpira pobudo Evropskega parlamenta in komisije, da bi vzpostavili skupen registr transparentnosti. Svet meni, da je transparentnost in preglednost tisto vodilo, ki bi nas moralo voditi pri našem delu in to bo dobra podlaga za nadaljne delo med inštitucijami in pri našem delu bomo lahko dosledni. Svet je dobil vabilo od komisije in parlamenta naj se pridruži temu registru. Predsednik prekinja govornico se pravi čujem, gospa ministrica, vendar vas moram prekiniti, da opozorim poslanke in poslance naj se umirijo. Besedo sem dal gospe ministrici in prosim vas, da prisluhnete gospe ministrici. Gospa ministrica, izvolite še enkrat besedo. Ja, dovolite, da zaključim s to izjavo. S tem, da rečem, da je svet dobil vabilo komisije in parlamenta, da se pridruži temu registru. Svet je pripravljen preučiti možnost tega registra in da preuči možnosti nadaljnega sodelovanja na tem področju z obema inštitucijama. Hvala lepa, gospod predsednik. To je skupni registr za vse inštitucije. Zato bi bilo najboljša rešitev, če bi imele vse inštitucije en in isti registar od samega začetka. Še enkrat torej vabim kolege, podpredsednike, gospoda Jana Wallace, Izabel Duran, Rainerja Vilanda in predsednika odbora AFKO, našega poročevalca gospoda Karla Kasinja, da se nam pridružijo tukaj v spredju dvorane in da se mi pridružijo v postopku podpisa. Seveda pa tudi podpredsednika Evropske komisije prosim, da se približa mizi in da podpiše ta dokument.